oblikovati neke mehanizme, tako da bodo stresni testni eh, zadovoljivi, zato bomo lahko v prihodnje eh, prepoznavali morebitne napake v bankah. Hvala lepa, gospod Keli. Naslednji govornik je gospod Barzitis.